je eh, odbor za pravne zadeve 11. Eh, aprila eh, potrdil kandidaturo Bris Ortefeja. Preverili so, preverili so se tudi pooblastila, s tem se potrdi in s tem se tudi mandat za gospoda Bris Ortefeja potrdi in podpis zakonodajnih aktov po običajnem postopku. Tu naj vam povem,